pogledati, na kakšen lahko naredimo nekaj dokumentiranega. Tako, če ni več pripomp na dnevni red, potem mislim, da se lahko kar lotimo osebinsko dnevnega reda. Najprej razmerje brezdomcev v Evropi zaradi vala hladnega vremena. Kot eh, prvi, da bi v imenu komisije besedil gospod komisar Barnje. Hvala lepa, gospod predsednik. Dame in gospodje spoštovane poslanke in poslanci, kolegi v komisiji, predsednik Barozo in eh, tudi več ostalih, izpostavlja velike težave, v kateri so znašli brezdomci zaradi vala hladnega vremena v Evropi. Tisti, ki živijo brez strehe nad glavo v teh eh, hladnih razmerah, in tudi glede na smrt številnih posameznikov v Evropski uniji, se upravičeno sprašujemo, kaj počnemo, da bi razmere izboljšali in kaj lahko storimo skupaj v luči ene najbolj skrajnih oblik izkazovanja socialne izključenosti. Predsednik prekinja. Gospod komisar, samo trenutek. Dame in gospodje, bi bilo morda možno, da svoje zasebne pogovore vodite zunaj dvorane. Hvala lepa. Izvolite, gospod komisar. Hvala, gospod predsednik. No, dejal sem, da, kot vsak ve, so v prvi vrsti boja eh, proti težkim razmeram, v kateri živijo brezdomci, eh, države članice, eh, lokalne oblasti, tako tu v Strasburu kot v drugih mestih širom Evrope in oni so tisti, ki se odzivajo na te urgentne razmere. Povsod civilne družbe in lokalne skupnosti sprejemajo pobude skupaj in se mobilizirajo skupnem poročilu iz 2010 o promociji socialne vključenosti pozivajo države članice k razvoju nacionalnih akcijskih načrtov, regionalnih akcijskih načrtov in celo lokalnih akcijskih načrtov za reševanje problematike brezdomcev in tudi za identifikacijo tistih področji, kjer je potrebno ukrepati. In resnično je življenskega pomena, dobesedno življenskega pomena, da države članice to storijo, tega se tudi zavedajo in posledično tudi ustrezno ukrepajo. To se mi zdi zelo pomembno. Zelo pomembno se mi zdi, da Evropski parlament ponovno izpostavi to vprašanje, ravno s tem, ko to razpravo uvrsti na dnevni red. Seveda je neposredno ukrepanje Evropske unije eh, le omejeno. Uh, Eh, vendarle pa imamo svojo vlogo. Treba je opomniti države članice na njihovo odgovornost in jih tudi podpriti pri njihovih prizadevanjih. Na daljši rok gre za to, da izboljšamo naše razumevanje te problematike in da izboljšamo inštrumente za merjenje mm, razširjenosti tega pojava, eh, naprimer preko programa Progres Evropska unija spodbuja nove študije o povezavah med eh, migracijami in brezdomstvom, prav tako sodelujemo z mednarodnimi inštitucijami na tem področju. Za obdobje 2014-2020 predlagamo, da Evropski regionalni sklad in pa socialni sklad bolj učinkovito in bolj ciljno obravnavata to vprašanje zagotavljanja strehe nad glavo brezdomcem. Evropska sredstva je potrebno nameniti tudi oceni operativnih rešitev in pa raziskovanju novih možnih pristopov na področju socialnih inovacij, še posebej tu razmišljamo o stanovanski politiki. Kolega komisar Andor je predstavil inovativen pristop eh, železnic, ki ga tudi spostavlja Evropska listina za socialno vključenost na železniških postajah. Tiste železniške podjetja, ki so podpisale to listino, bodo pripravile, pripravila akcijske načrte za preprečevanje velike socialne vključenosti, to je tudi predmet podpore stanje Evropske unije eh, preko projekta Upanje na železniških postajah, kar bomo podkrepili za deli na železniških postajah. Pomembno je torej, da se na ta način eh, oddalimo od logike zapiranja vase in socialnega izključevanja. Gre za novo vizijo socialnih eh, potreb, kjer izpostavljamo dodano vrednost in pa odgovornost vseh akterjev, še posebej združen in pa nevladnih organizacij, ki igrajo tu ključno vlogo. Podjetja, vlade, regionalne, lokalne oblasti in pa odgovorni v civilni družbi, vsi imajo svoje mesto pri vsakodnevnem širjenju socialne Evrope in seveda smo vsi odgovorni za boj, ki ga bijemo in za tudi podporo brezdomcem. Komisija po eni strani skuša zagotoviti čim večjo podporo na ravni eh, Unije prizadevanjem državam, držav članic na področju problematike brezdomcev. Zato tudi pozdravljamo resolucijo 14. septembra ki jo je Evropski parlament sprejel lansko leto. Poročilo o socialni izključnosti, ki je bilo objavljeno lansko leto, eh, je komisija predlagala nova orodja, na podlagi katerih socialna podjetja lahko bolje izvajajo eh, svojo poslanstvo in nekatere socialne podjetja so usmerjene naravno v to problematiko. Gre namreč predvsem za reševanje problematike najbolj ranljivih oseb. Eh, primer je boljše usmerjanje strukturnih skladov, poenostavljena pravila za državne pomoči socialnim službam, ki spremljajo ranljive osebe in na koncu tu še pravila javnih eh, trgov, ki omilijo eh, nekoliko pravila za socialne, eh, socialne podjetja in na ta način tudi omogočajo njihove laže poslovanje. Toliko v imenu komisarja Andora in hvala lepa, spoštovane poslanke in poslanci, da ste upozorili na to izjemno težko vprašanje, s katerim se trenutno soočamo. Hvala lepa, gospod komisar. Dame in gospodje, preden začnemo za razpravo, bi samo dejal naslednje. Kar nekaj kolegov se prijavlja k prosti razpravi. Moramo povedati, da po poslovniku lahko omogočim le en krok izjav strani vodi poslanskih skupin, zato prosto razprave v tem primeru ni. Torej, v imenu skupine EPP, predsednik Jozef Dol, izvolite. Ja, kolega Dol, sad za zagudu Nemzi. Kolega Dol, eh, mikrofon, tako vas bomo bolje razumeli. Hvala, ja, tako le bo nedvomno bolje. Sedaj, ko govorimo, je Treba vedeti, da je več kot 600 ljudi umrlo zaradi mraza po vsej Evropi in to ni samo gospodarska in finančna plat zadeve, gre predvsem za solidarnost. Zaradi hudega mraza se je to samo še bolj pokazalo. In kaj lahko ugotovimo? Ugotavljamo, da so zaloge hrane, ki so na voljo za evropske programe pomoči odločno preniske in da ne moremo pomagati organizacijam, nevladnim organizacijam, ki se sicer s tem ukvarjajo. Vse tisto, kar je bilo načrtovano do leta 2013, ne poteka, kot bi se moralo dogajati, z nekimi izgovori, da gre za napake v pravni podlagi. Vendar gre tukaj dejansko za pravo pomankanje hrane in pri tem bi vas rad spomnil na vse količine hrane, ki jih vsak dan meče pošiljamo stran, pri tem pa združenja, ki se ukvarjajo s pomočjo lačem, nimajo dovolj hrane, da bi jim pomagali. Vem, da je zelo težko ukrepati v takih primerih. Bil sem dolga leta tudi župan v manjšem kraju in vem, da vedno v takem primeru najbolj pomagajo ravno mreže spontane, humane pomoči in to je treba podpirati. Prav tako je treba razširiti evropske programe za pomoč v prehrani v živilih in tudi razmisliti o tem, kako pomagati eh, z energetsko preskrbo ljudem, ki potrebujejo gretje, vendar nimajo sredstev, da bi plačali elektriko in plin. Mislim, da tukaj tudi zelo zamujamo in da moramo storiti nekaj veliko hitreje, kot eh, smo si predstavljali. Mislim, da je treba sedaj zadeve ažurirati, se jih eh, lotiti hitro, sicer se bodo vsako leto ponavljale iste drame, ki jih že poznamo, ampak enkrat za spremembo bi se lahko pripravili vnaprej in dali sredstva našim nevladnim organizacijam in vsem našim sodržavljanom, ki se ukvarjajo s tem, da pomagajo drugim v teh težkih časih. Hvala lepa, sedaj pa v imenu socialistov in demokratov, gospa Gidjom. Gospod predsednik, drage kolegice in kolegi, ta val mraza je že povzročil več stotin mrtvih, še zlasti pa prizadeva ljudi, ki nimajo strehe nad glavo. Zato se moramo zavedati, da je veliko drugih, ki so prav tako žrtve tega mraza. Gre tudi za posledice krize, za revščino, ki, pri, ki prizadeva vedno več ljudi. Vedno več vidimo žrtev, eh, ki niso v tako imenovanih tradicionalnih skupinah izključenih. Gre tudi za ljudi, pogosto, ki služijo, vendar ne zaslužijo dovolj, da bi preživeli v teh hudih časih. Zato se moramo hitro odzvati na to situacijo, ki lahko povzroča tudi veliko hujše daljnosežne posledice, kot so razdori v družinah in tudi druge hujše posledice za našo družbo. Treba je pomisliti, tudi, eh, kam bi lahko namestili vse tiste ljudi, ki so se v tej hudi situaciji znašli brez strehe nad glavo. Obstaja več načinov, da jim pomagamo, tudi z namestitvijo v hotelu ali v kakšnih drugih zatočiščih. Vendar je potrebno, da je naš odziv hiter. Prehitro govorim, pravi govornica in se opravičujem. Vsekakor je treba o teh zadevah razmišljati dolgoročno in najti prava sredstva, da bomo znali odzivati se v nujnih primerjih. Popolnoma jasno je, da se ravno ljudje, ki so trenutno brez strehe nad glavo, najdejo izključeni z več področji družbenega življenja in da tudi niso vedno blizu virom pomoči. Veliko krat eh, smo že zahtevali, da bi vzpostavili pravo evropsko strategijo za boj proti revščini, še zlasti za pomoč ljudem, ki so brez strehe nad glavo. In imeli smo že več priložnosti, da bi to umestili v naše strategije, vendar mislim, da nismo že stovili, storili dovolj. Treba se boriti združenimi močmi proti izključenosti in revščini. Ravno zaradi tega bi vas rada še enkrat spomnila, da potrebujemo strategijo za pomoč brezdomcem. Kdaj bo komisija dejansko podala neko osnovo za tako strategijo, kakšne korake namerava storiti v tej smeri in kaj se bo zgodilo s platformo, z Evropsko platformo boja proti revščini, da ne bo ostala samo na ravni velikih izjav med prednostnimi političnimi nalogami Evrope, kamor štejemo sicer tudi prednost eh, gospodarskega razvoja in družbenega vključevanja, moramo vključiti tudi boj proti revščini in tudi solidarnost. V teh časih krize je videti, kot da bi Evropska unija skrbela samo za vedno nove načrte zategovanja pasu in zato ni čudno, da evropski državljani pogosto obtožujejo Evropo, da zna pomagati samo bankam. Ne moremo se samo zadovoljiti z velikimi izjavami. Moramo se lotiti zadev konkretno. Gre za veliko primerov, ki jim lahko pomagamo, vendar je treba delovati konkretno. Hvala lepa. Gospa Guillaume, niste se držali predvidenega časa. Bili ste 30 eh, sekund prehitri, ubogi tolmači so imeli res težave s tem, da bi vam eh, sledili. Morda si drugič vzamite 4 minute, pa govorite počasneje. V imenu skupine ALDE, gospod Rinaldi, za 2 minuti signor presidente forse da un punto di vista provocatorio. hvala lepa morda eh, smo tukaj pravzaprav povsem narobe začeli začeti bi morali z minuto tišine za teh šeststo žrtev hladnega vremena ponavadi z minuto tišine počastimo pomembne osebnosti, vendar mislim, da bi bilo dobro in simbolično bi tudi veliko povedalo, če bi z minuto tišine počastili tudi te žrtve. Orodja, ki jih imamo v naši demokraciji, se žal ne uporabljajo dovolj, ne skrbimo dovolj za brezdomce, ki so državljani te Evropske unije. In pogosto se to zgodi seveda zato, ker niso eh, vključeni v politično življenje. Komisar Barnier je rekel, da je sicer res, da to sodi v pristojnosti držav članic, vendar gre za veliko težavo, s katero se sooča vsa Evropa, čezmejno. In pogosto smo že prosili Evropsko komisijo, naj stori kaj več, naj ne piše samo poročilo o napredku. Imamo vendar različne sklade, strukturne sklade, sklade za socialno kohezijo. Moramo poskrbeti za do, dobrobit naših državljanov. In ne vem, ali je možno, da je celo prišlo do določenih omejitev v črpanju teh sredstev in da marsikdaj v državah članicah ne pomagajo komu samo zaradi tega, ker nima potrdila o stalnem bivanju. In veliko je služb, s katerimi eh, se pravzaprav ti ljudje ne morejo niti okoristiti. Zanima me, ali je to vrstno. Uh, odrekanje pomoči sploh eh, pravno utemeljeno ali je legalno, kaj je z vso to hrano, ki jo vržemo stran vsako leto in kaj bi lahko storili proti temu. Zdi se mi, da je to zelo pomembno in da bi moralo biti del naše evropske identitete. Eh, Sedaj dajemo besedo gospe Karimadeli za dve minuti in pol. Hvala lepa. E, drage kolegice in kolegi, moram reči, da sem zelo jezna. Že dve leti e, je, odkar smo v času belgijskega predsedstva začeli govoriti o evropski strategiji za pomoč brezdomcem. Tudi tukaj v tem parlamentu smo zapisali izjavo, podali smo deklaracijo in nobenega odziva ni bilo doslej. Nimamo nobene evropske strategije Komisija se ne odziva na naše zahteve in to je sedaj rezultat. Imamo na stotine mrtvih. Zanima me, zakaj ni nikoli nikogar strani sveta, kadar se pogovarjamo o tako pomembnih zadevah, kako omogočiti ljudem, ki nimajo sredstev, da bi imeli vsaj streho nad glavo in sedaj, ko je res tako mrzlo, ljudje ne vedo več, kam naj gredo. Ljudje pa ne umirajo samo po zimi. Brezdomci umirajo vse leto. Tudi eh, tisti, ki si ne morejo več privoščiti hrane, umirajo vse leto. In zato moramo tukaj stopiti skupaj in biti aktivnejši v svojem pristopu do pomoči tistim, ki so najbolj ranljive skupine našega prebivalstva. Re, revščina se širi po Evropi. Uradno revnih je že 25 odstotkov več kot pred dvema letoma. V Franciji se sprejemajo zakoni, s katerimi se kriminalizira prosjačenje po ulicah. Medtem pa se ogromne količine hrane mečajo v smeti. Zanima me, kdo je tisti, ki bo ukrepal. Če vlade sprejemajo varčevalne ukrepe, se ne zavedajo, kakšne katastrofične posledice bo to lahko imelo na vse ljudi, še zlasti na najrevnejše. Naj vam povem, gospod komisar, Evropska unija mora zelo jasno odigrati svojo vlogo tudi v smislu solidarnosti za naše najrevnejše državljane. Takoj sedaj je treba nekaj storiti, pa če je treba organizirati konferenco ali stopiti skupaj, da storimo nekaj, ker ni več časa za odlašanje. Vsaka država mora sprejeti ustrezne ukrepe, oblikovati sklade za pomoč najbolj ranljivim in države, ki ne bodo spoštovale svojih obveznosti v tem smislu, tiste, ki bodo kriminalizirale brezdomce in sprejemale sorodne ukrepe, bodo tudi morale biti odgovorne za svoje početje. Naj vam rečem tole, gospod Barnier. Komisija mora takoj sprejeti neko strategijo za pomoč brezdomcem, cili so vsem jasni, naj ne ponavljam več stalno isto, veliko več ljudi bo še na cestah do leta 2015, nujno moramo nekaj storiti za ljudi, ki ne vedo, kje bodo spali. In ne smemo več dovoliti, da ta ledeni hlad mavka veje iz evropskih institucij. In... Mr. Eh, e President, Commissioner. Gospod predsednik, gospod komisar, vsaka družba je tako velika, kot so veliki njeni ukrepi za pomoč najbolj ranljivim in brezdomcem. Imamo približno tri milijone ljudi v Evropi, ki nimajo stalnega bivališča. V moji državi, v Združenem kraljestvu, pa je število brezdomcev med starejšimi dvojno v primerjavi z lanskim letom. In če gledamo danes podobe v časopisih v Združenem kraljestvu, vidimo naslove zmrznili zaradi tega, ker niso mogli plačevati svojih računov za plin. To ni edini tak primer, ampak zato potrebujemo strategijo, da se bomo borili za pomoč ljudem, ki jih prizadeva ne le mrzlo vreme, temveč tudi vsi ukrepi varčevanja. Marsi komu se še lahko zgodi, da bo postal brezdomec, ker si ne bo mogel privoščiti plačevanja vseh računov te tendence se zvišujejo in trenutno lahko rečem, da je v zadnjih sedmih dneh umrlo 233 ljudi. Gospod Dol je rekel, da lahko govorimo že o 600 tih umrlih. To je velika sramota za vse nas. Gospod Barne govori o tem, da moramo imeti trdo roko in da moramo ukrepati. Strinjam se s tem, ampak moramo ukrepati in se bolje koordinirati, izmenjevati najboljše prakse. Najlepša hvala. Gospa Gabriele Cimer, ki bo govorila v imenu skupine GUE. Eh, gospod predsedujoči, gospod komisar, hlad kaže na velike pomankljivosti pri izvajanju človekovih pravic v Evropi in v Evropske uniji. Politika v državah članicah in pa v Evropski uniji Eh, je tukaj popolnoma odpovedala. Več kot 600 ljudi je umrlo do sedaj eh, v tem hladnem valu, ki je zajel Evropo. Čez 130 smrti je bilo v Ukrajini, na stotine mrtvih v Rusiji, pa tudi v Nemčiji smo doživeli prve žrtve. Eh, pogosto se zgodi tudi, da se ljudi z hudimi zmrzlinami pripelje v bolnišnico in to so pogosto brez, brezdomci ki um, prenočujejo v parkih, v ulicah, pa tudi v neogrevanih stanovanjih. Se preprosto ne morejo več plačati svojega računa za ogrevanje. Um, to pomeni, da je nekaterim bilo oduzeto odgrevanje. Um, vse države članice bi morale nemudoma pomagati ljudem, ki so brez zaščite. Potrebno je potrebno sprejeti lokalne skupnosti in občine pri tem, ko pomagajo tem ljudem. Najhujše je, da nihče spoh ne more trenutno povedati, koliko brezdomcev trenutno imamo v Evropski uniji. Nihče ne ve, koliko ljudi je spostavljenih nevarnosti, da zmrznejo. V Evropski uniji nimamo nobenih skupnih kazalnikov, nobene statistike, ki bi ponazarjala situacijo v Evropi, niti v Nemčiji ne. Želimo ustanovitev strokovne skupine v Evropski komisiji, zato da bi lahko obravnavali nujne primere iz posameznih regij in držav eh, in tako, da se bo lahko organizirala nemudom, nemudna pomoč. Želimo si, da bi imeli programe, ki bodo prilagojeni posameznim osebam in tudi ustrezne podatke o teh osebah. Države članice morajo zato sprejeti ustrezne eh, zakonodajne ukrepe. Želimo vse obsežne evropske programe o energetski sanaciji stanovanj. Tukaj imamo možnosti v okviru strukturnega sklada in predlagamo tudi vseevropski dialog o energetski revščini in pomankanju stanovanj ter pomankanju socialnih ukrepov. Prekoračili ste svoj čas, gospa Cimer. In sedaj ima besedo še zadnji govornik pod to točko, na vrsti je komisar Barnier, ki se bo odzval na vse komentarje najlepša hvala za vsa vaša mnenja. Ravno kar smo govorili o smrti 600 eh, ljudi v različnih evropskih državah in eh, res je, da bi bilo dobro, da se jih spomnimo in eh, zaradi tega sem tudi rekel, da je nujno storiti nekaj in da je nujno, da tudi Evropski parlament ustrezno ukrepa in se odzove na ta dogajanja. No, gospa Gijom, vsekakor to vam najbrž ne bo zvenelo kot dober odgovor, ampak kot veste, imajo pristojnost najprej države članice. In prvo, kar se zahteva od razprave tukaj, je, da storimo skupaj nekaj kot Evropski parlament in komisija, da bo vsaka država članica storila vse, kar je v njeni moči, vendar da bomo tudi stopili skupaj in si delili odgovornost na tem področju. Tudi ostali govorniki so govorili o programu, ki je bil namenjen večji pomoči v prehrani najbolj prizadetim. Tudi gospod Dol je ravno kar rekel, da ponavadi pomagajo največ eh, ravno v lokalnih skupnostih in prostovoljci nasploh. Eh, vendarle tukaj kar naprej vedno govorimo o nacionalni pristojnosti, čeprav je ta včasih tudi eh, bolj regionalne narave in vse se konec koncev znova vrača na to pomoč v živilih. Vendar na zadnje, ko smo poskušali stopiti skupaj, nam ni uspelo prepričati svet ministrov, da gre za dejansko nujno zadevo. Res je, da imamo določene zmogljivosti. Gospod Dol in gospod Cimr načela sta temo, ki je tudi meni zelo pri srcu. Namreč morali bi imeti neke univerzalne storitve, osnovne storitve, ki so na voljo vsem ljudem, ki potrebujejo streho nad glavo, osnovno energijo, prehrano in tu lahko nastopimo, če tudi včasih samo posredno. Najbolje je seveda, če se najprej odzovejo tisti, ki so tudi dejansko najbliže na terenu in sam sem tudi osebno angažiran pri tem. Ko sem prej omenjal različne možne ukrepe, državno pomoč, javna dela eh, in tako naprej, o tem smo eh, razpravljali že večkrat in eh, če boste pogledali ukrepe, ki smo jih sprejeli v zadnjih tednih, smo sprejeli kar nekaj konkretnih ukrepov, ki zadevajo različne storitve, tudi socialne med njimi in morda ni treba, da tukaj vse eh, ponovim, vendar sem prepričan, da bodo odigrale svojo vlogo. Res je, strategija za brezdomce je nekaj, kar eh, je zelo pomembna naloga. Upam, da s tem odgovarjam tudi gospodu Rinaldiju. Komisija je že sprejela nekaj ukrepov oziroma bolje rečeno priporočil, tudi eh, študija na to temo je v teku in to bo osnova za strategijo eh, za pomoč brezdomcem, za zagotavljanje strehe nad glavo tistim, ki jo najbolj potrebujejo. In to bomo povezali tudi z regionalnimi skladi za razvoj. V obdobju od leta 2007 do 2014 so države članice namenile 10 milijard preko socialnih skladov ravno za boj proti revščini in za pomoč tistim, ki so najbolj ogroženi. Eh, lahko vam rečem, da eh, v vsakem primeru eh, tudi mi z ogorčenjem spremljamo kriminalizacijo brezdomstva v nekaterih eh, državah članicah in skupaj z vami pozivamo vse države članice, da eh, prevzamejo vso odgovornost in da umaknejo to vrstne ukrepe. Tudi civilna zaščita bi na evropski ravni morala odigrati svojo vlogo saj ima na voljo konkretna sredstva in, in se lahko ukrepa in se lahko odziva s konkretnimi ukrepi na take posledice, kot so trenutno vsi, ki so ogroženi zaradi hude zime. Sicer pa se moramo vsi ozreti okrog sebe in pogledati, kako po najboljših močeh pomagati svojim sodržavljanom. Lahko vam zagotovim, da se bo komisija skupaj z vami lotila te problematike in da bo za to uporabila vsa sredstva, ki jih ima na voljo. In dejstvo je, da je kriza še bolj prizadela brezdomce, ljudi, ki živijo na ulicah, kot ste tudi sami povedali. In to ima dejansko tudi svojo evropsko razsežnost. Res pa je, da bomo morali storiti svoje tudi eh, na področju zakonodajne podlage. Hvala lepa, gospod komisar Barnier. S tem smo zaključili to razpravo in eh, bomo začeli obravnavati naslednjo točko na dnevnem redu. Gre za poročilo Masipi Dalko.